Kot vidim, je gospod De Jong že v dvorani, zato prosim kolege, eh, da nadaljujemo. Torej, to je peta točka dnevnega reda in eh, sicer predstavitev eh, mnenja odbora za kulturo o implementaciji direktive o audiovizualnih in medijskih storitvah. Torej, najprej dajem besedo gospodu De Jongu za predstavitev, na to pa boste lahko postavili vprašanje. Gospod Dejonki, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Zelo veliko dela imamo danes in zelo pomembno je, da imamo vsi možnost, eh, da povemo svoje mnenje. Eh, zato sem predstavil. Um, besedilo, prosim se, da ga preberete. Mislim, da je tema zanimiva. Eh, torej, komisija je pripravila poročilo o uporabi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah in eh, to poročilo vam bo dalo dovolj informacij, da se boste lahko izrazili na to temo. Kar se tiče mojega odbora, pa bi se želel osredotočiti na eh, tematike, ki se navezujejo na pravice državljanov, kajti to je po našem mnenju tisto, kar je za nas eh, najpomembnejše. Torej, našli boste nekaj priporočil. Uh, glede tem, o katerih se je naš odbor že izrazil, torej glede koncentracije medijev, na primer, učinke, ki jih ima to na pluralizem medijev, na um, ponudbo storitev, ponudbo informacij in tako dalje. Evropska komisija je povedala, da imamo 7500 organizacij eh, na tem področju, vendar ni eh, nobenih podatkov o tem, kdo je njihov lasnik, ali so te organizacije neodvisne ali, ali ne, ali so eh, to evropski lasniki, ki prevladujejo na, v evropskem medijskem prostoru kot smo že eh, govorili, eh, je pomembno za notranji trg tudi, da se eh, zagotovi medijski pluralizem. To je moje prvo priporočilo. Na to imamo nekaj vidikov, ki se navizujejo na oglaševanje. Naprimer imamo pravic, pravilo o 12 minutah, torej 12 minut oglaševanja. Če želite, da so državljani ustrezno obešeni, potem eh, je treba omejiti eh, to informacijo, kajti sicer um, uh, gledalci ne morejo več uh, absorbirati takšnega obsega informacij. Torej, ne vem, če se nekaterim med vami zdi, da je to pravilo preveč omejujoče ali se morda nekaterim zdi, da uh, se tega pravila ne upošteva. Torej mislim, da bo predvsem slednje eh, držalo. Ljudje se pritožujejo, da je oglaševanja preveč. Na to tretje vprašanje se nanaša na eh, prikrito oglaševanje. Komisija ugotavlja, eh, da je to drugače razumljeno od ene države do druge in zato bi želeli, da komisija čim prej določi kako se eh, prikrito oglaševanje dejansko eh, razpozna v praksi. Eh, ko gledamo 21. člen listine o temeljnih pravicah, vidimo, da je ta precej bolj obsežen kot šesti člen direktive, zlasti kar se tiče razlogov za diskriminacijo. Naprimer, če je treba analizirati besedilo direktive, bi eh, predlagal, da bolje uskladimo eh, listino o temeljih pravicah z direktivo. Na to naslednja točka govori o javnih medijih. V 14. členu direktive je jasno zapisano, da obstajajo eh, dogodki, ki so socialnega vedika tako pomembni, združbenega vedika tako pomembni, da morajo biti vsem dostopni in da morajo to pač javni mediji zagotoviti. Prav tako imamo tudi tu velika razhajanja pri interpretaciji med državami članicami. Komisija želi to precej uh, obširno, široko uh, tolmačenje in v tem smislu uh, jo podpiram. Uh, šesto priporočilo. Um, se nanaša na naslednje, vedno bolj ugotavljamo, da si uh, televizija, internet in radio, da, da, da so si med sabo ti mediji vedno bolj uh, podobni in zato bi si prizadevali za to, da bi, bilo, da bi bile te vsebine uh, dostopne tudi na internetu. Uh, sedmo priporočilo se nanaša na zaščito mladoletnikov. Vsi vemo, da. Uh, imajo lahko oglasi oziroma komercialne eh, komunikacije zelo velik vpliv na otroke in eh, že dolga leta si prizadevamo za to, da bi um, sprejeli ukrepe oziroma okrepili ukrepe za zaščito mladoletnikov. Še enkrat podarjam, da je to izjemno Eh, pomembno področje in da moramo razmisliti o tem, če morda potrebujemo eh, še dodatno, eh, dodatno ureditev za zaščito mladoletnikov. In pa še zadnje pri komunikaciji s tretjimi državami. Se to pogosto dogaja na področju audiovizualnih storitev in tega ne moremo vedno uh, urediti samo na ravni Evropske unije, ampak tudi s tretjimi državami se vam na voljo od vprašanja. Hvala lepa, gospod eh, De Jong. Gospod Luan. Hvala, predsedujoča. Mm, Nasplošno se strinjam s priporočili gospoda De Jonga, kljub temu pa bi želel uh, poudariti še nekaj, nekaj eh, kritičnih točk. Eh, eh, najprej ste omenili po točko ena ehm, medijski pluralizem in pa lasništvo. Res je, da tu ni jasne opredelitve pojma lastništva in pa tudi eh, ni nobenega pravega nadzora v nekaterih državah nad njihovim eh, vedenjem. In to, eh, tu imamo velike razlike od ene države do druge in to je morda pomembna točka. Torej resnično bi prosili komisijo, da vzpostavi neke skupne smernice na ravni unije. Uh, nekatere eh, države članice um, so to uredile, vendar pa ni nobenih določ glede omejitve eh, lasništva, se pravi eh, v odnosu do koncentracije dejanske, dejanskega vpliva, najsi bo na poslovni svet ali na politični svet. In eh, tu se mi zdi, da je zelo potrebno, da imamo jasne opredelitve, pa tudi jasna pravila na evropski ravni. Če je to možno, če pa to ni možno, pa bi prosili, da komisija vsaj uh, poda nekaj predlogov nacionalnim vladam. Uh, strinjam se s gospodom De Jongom, da imamo 7500 um, operaterjev uh, na evropskem trgu, torej ki jih je identificirala Evropska komisija na ravni Evropske unije. Uh, vendar pa um, imamo tu zelo velika razhajanja med dejanskim vplivom in če to uskladimo na nacionalni ravni s temeljnimi pravicami, uh, potem je to tudi, eh, gre to tudi v smeri vašega četrtega priporočila. Ampak vemo tudi, da eh, nam manjkajo jasne opredelitve eh, glede otroških programov oziroma programov namenjenim otrokom. Torej, vemo, da um, ne moremo imeti uh, oglasov med uh, otroškimi programi, v času otroških programov, vendar vemo pa, da 75 odstotkov časa otroci uh, porabijo uh, pred televizijo starši, se pravi, da gledajo programe, ki niso namenjeni samo otrokom. In zato bi prosili komisijo, da dejansko natančno eh, opredeli eh, in pa tudi eh, uredi to vprašanje za nas države članice. Z vidika Ruske ljudske stranke bi podali še nekaj konkretnih predlogov. Mislim, da je treba bolje Eh, razumeti, eh, kakšno je potrošniško vedenje otrok in mladoletnikov. Zaenkrat nimamo dovolj analiz, dovolj eh, podatkov, na podlagi katerih bi lahko sprejeli ustrezne odločitve. Naprimer, neka primerjalna študija na evropski ravni bi bila koristna. Eh, tako za nacionalne vlade držav članic, kot tudi na evropski ravni in morda bi to lahko eh, tudi prosili Evropsko komisijo, da eh, pripravi. Drugo, drug predlog, če želimo pripraviti ustrezni okvir glede na vse spremembe na področju medijev, bi bilo najbrž koristno, če bi imeli bolje, boljšo izmenjavo podatkov med državami, izmenjavo uh, dobrih praks eh, in pa tudi vseh eh, deležnikov. Torej, vseh, ki so um, kakorkoli povezani uh, z mediji. Evropska komisija bi morala vzpostaviti neko pan-evropsko mrežo, v kateri bi našli eh, ne samo eh, nacionalne zastopnike, temveč tudi zastopnike vseh deležnikov poslovnega sveta, sveta medijev in tako dalje. Mislim, da bi komisija na ta način lahko ehm, bolj, bolj primerno eh, predlagala svoje svoje zakonodajne predloge. Hvala lepa, predsedojoča. Gospa Weber uh, ni mogla priti in prosila me je, da se strinja na splošno z mnenjem, vendar glede, uh, glede samega koledarja. Eh, njeno poročilo o medijski svobodi je paralelno in to poročilo smo, imamo kasneje na dnevnem redu, zato jo je zanimalo, če, im, če smo lahko prožni glede eh, tega torej, koledarja eh, obravnave poročila oziroma mnenja gospoda De Jonga, kaj te najbrž bi bilo dobro, če bi lahko pogledali eh, torej, Renatino poročilo in pa komoromisne spremembre predlogov in um, na to bi lahko prišlo do neke vrste spilovere tudi na uh, to mnenje. Torej, odvisno od tega, če imamo to uh, prožnost. Torej, um, uh, prosila bi gospoda Dejonga, če mi lahko svetuje. Torej, kar pa se mene tiče. Uh, pa um, moram priznati, da ne poznam podrobnosti direktive o oglaševanjih um, uh, v času otroških programov oziroma programov za otroke. Um, morda bi, bi, bi šli predaleč, če bi prosili države članice, da povsem prepovejo oglaševanje v otroških programih. Mislim, da uh, Eh, je omejeno, kaj lahko oglašujemo v času teh programov, torej v členu 7. Ampak strinjam se, da je pač eh, eh, dejstvo, da je oglaševanje namenjeno mm, naivnim, torej otrokom, da je to lahko problematično, ampak tudi, tudi odrasli so lahko naivni. Hvala lepa, gospa Santičevič. Santičevič. Gospa Antičevič, ste prosili za besedo? I didn't ask, uh, uh Flo, but... Nisem prosila za besedo, ampak uh, če ste me že pozvali, bom pa povedala nekaj besed. Uh, najpomembnejša težava z mediji danes, zlasti v Evropi, je naslednja. Torej, po eni strani gre za politično in pa tudi za ekonomsko odvisnost. In največja težava je tu lasništvo nad medijev. In glede tega moramo nekaj storiti. Zato, ker se vse čas eh, krivi politike oziroma upokojene politike, kaj ti ti predstavljajo neke vrste prikrite interese. To je jasno. Dobro, potem dajem besedo ponovno gospodu De Jongu, če želite še kaj dodati. Gospod De Jong. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Um, zadovoljen sem z uh, odzivi. Začemo s gospodom Luanom. Uh, to so zelo zanimive uh, ideje in uh, pripombe, ki ste jih uh, podali. Osredotočil se bom na dve, torej za pripombe gospoda Luana in pa gospo, gospe Lutford, torej kar se tiče otrok. Uh, Tu lahko dodamo nov odstavek, naprimer s predlogom za študijo, ki jo potrebujemo. Torej, kakšni so učinki takega oleševanja na otroke? In ponovno bi morali prositi komisijo, da pojasni, eh, kaj so tu škodljivi elementi ali bomo to prenesli tudi na druge programe, ki niso namenjeni otrokom, ampak ki jih otroci tudi gledajo. Torej bomo morali naš, najti neko besedilo, ki bo eh, združilo obe eh, stališči. Torej, zdi se mi eh, do, dober predlog, da se komisijo prosi, da izvede študijo oziroma naroči študijo. Kar pa se tiče lastništva, To vprašanje sem že sam izpostavil. Mislim, da tu vsi gledamo v isto smer. Gospod Luan je podal predlog, da bi vzpostavili mreže in zanima me, če eh, torej, nam lahko komisija pove, ali to obstaja ali ne. Ta ideja se mi zdi odlična. Verjetno to že obstaja, ampak eh, če ne, bi bilo zelo dobro, če bi imeli eh, mrežo, ki bi nam omogočila izmenjavo Eh, dobrih praks. Vprašanje je gospe Weber glede um, časovnega načrta. Eh, res je, da mnenje in poročilo obravnavata podobne tematike, vendar smo mi vezani na časovni načrt eh, odbora za kulturo. Predlagam 15. januar za predloge sprememb z glasovanjem 21. januarja sem pa čisto odprt eh, za predlog, da bi to uskladili s poročilom eh, gospe Weber, Weber vendar eh, sem tu sam popolnoma odvisen od odbora za kulturo. Najlepša hvala. Komisijo sprašujem, če želi še sama kaj dodati. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. V razpravi je bilo govora o dveh vidikih. Najprej o pravilnem izvajanju direktive in potem še politični vidiki. Kar zadeva prvo, prvi, vidi, prvi sklop vidikov. Direktiva že omenja eh, so urejanje in samo urejanje. Veliko je govora o zaščiti mladoletnikov in kako se to zagotovi. In na kak način bomo to urejali s eh, postopkom so urejanja. Tu še posebej um, omenjamo mastno hrano. Skupaj s predstavniki industrije, s vsemi deležniki želimo najti rezultat. E, tako da naj povem, da že obstaja platforma, kjer o tem razpravljamo, tudi skupaj s TV postajami. Tudi glede vprašanja zaščite mladoletnikov. Um, tu moram dejati, da bi se morali spomniti, da v direktivi že obstajajo. Um, določbe, ki se nanašajo na linearne storitve in pa na nelinearne storitve, ko govorimo o, o TV programih. Obstaja tudi določba, ki pravi, da, da morajo zato audiovizualne komunikacije, eh, oziroma da audiovizualne komunikacije ne smejo neposredno na, eh, torej, nagovarjati mladoletnikov in na ta način namenoma izkoriščati njihovo naivnost oziroma lahko vernost. Tu gre za določbe, ki so torej že del zakonodaje Evropske unije. To, se, to, se, to je že zapisano in se že izvaja. Države članice to že izvajo. Pri političnih vidikih pa obstajata še dve eh, skupini pomislekov glede koncentracije lastništva medijev na eni strani. kjer smo slišali poravnavo 21. člena listine in 26. člena direktive. Glede koncentracije medijev, ne povem, da že poteka razprava o tem tudi na komisiji. Podpredsednica Krus je poprosila skupine na visoki ravni, skupine strokovne na visoki ravni, da pripravi mnenje o tem. Te skupini predseduje gospod Fareperga in poročilo pričakujemo v roku nekaj tednov. Priporočilo bo koristilo tako komisiji kot vsem drugim deležnikom v tem procesu glede nadaljnega dela. Kar pa zadeva poravnavo obeh dokumentov, listine in direktive, pa moram reči, da obžalujem, da vsi razlogi, ki so navedeni v 21. členu listine o temeljnih pravicah, niso bili prenešeni v direktivo in v njen šesti člen. To je bil sicer predlog komisije, zakonodajni predlog komisije, ampak so zakonodajalca, svet in parlament tega v razpravi nista podprla. Sicer smo veseli, da je parlament eh, pozneje podprl naš predlog, Ampak to bi moralo biti storjeno že prej v so, uh, zakonodajnem postopku. Hvala. Najlepša hvala. Rok za predložitev predlogu sprememb je 15. januar ob 12. januarja pa je potekalo glasovanje v odboru. To so začasni datumi. Zdaj pa gremo k naslednji točki na dnevnem redu. To so glasovanja. Ampak zaradi glasovanja moramo sestanek prekiniti do 10 čez 5, tako da lahko vsi tisti, ki želijo glasovati, tudi glasujejo, kajti zdaj nas ni vseh odvoranje. Tako da zdaj sledi 12 oziroma 15 minut odmora. Sej nadaljujemo 10 čez 5. Kolegice in kolegi, prosim, da se posedete. Začeli bomo z glasovanjem. Vesela sem, da nas je toliko, ampak prosim, da se posedete, da čim prej začnemo. Začeti moramo. colleagues, we start. Dobro, kolegice in kolegi, začnimo z glasovanjem. Osnutek poročila o sistemu Eurodac. Poročevalka je gospa Makovej. Gospa Makovej, ali želite še kaj povedati, preden začnemo glasovati? Najlepša hvala. To je dosje pri katerem smo vsi upleteni delali res veliko. Dosegli smo sporazum, sporazume o uh, večini podrobnosti. Zahvaljujem se vsem požalcem v senci, vsem skupinam za sodelovanje in upam, da bomo poročilo dokončali na način, ki bo spremljiv za vse. Hvala. Najlepša hvala, gospa Makovej. Predlagam, da začnemo z glasovanjem predloga sprememb 61, 62, 63 so enaki. Kdo je za, proti, vzdržani? Predlogi se zavrnejo. Lahko to preverimo, ampak mislim, da je bilo jasno. No, pa dajmo, še enkrat glasujemo. E Tri, pet, pet članov iz ELS, oziroma štirje člani zdaj. Ja, preveč. Tri, dve, ena, eden. Se pravi, še en član. Dobro, zdaj se glasujemo. I close the vote. Konec glasovanja. 39 proti, 9 za, 1 zdržan predlogi se zavrnejo. Potem predloga spremem 76 sta bila omaknjena. Eh, predlog, predlog spremem 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8. Z uh, ustnim predlogom spremem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlagam, da glasujemo skupaj o 65, 66, 67, 68 70 in 71, kar je vse politične skupine so se o tem strinjale. Se pravi, teh pet, od 65 do 67 in 70 in 71 skupaj. Kdo je za? V čem je zdaj težava? 65, 66, 67, 70 in 71. Teh pet sem predlagala. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje sprejeto. In gremo naprej. 68 in 69. Ta dva sta enaka. Kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 9 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 10 ta je bil umaknen. 76 eh, za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6, se pravi, čujem, predlog primerja 80 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti Vzdržani? Sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. Promis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 12 za, proti, vzdržani, to je treba preveriti. Uspiram glasovanje pri predlogu spremembe 12. E Eden iz ELS. Tako. Konec glasovanja. 25 za, 24 proti. Sprejeto. nimate kartice. Nimam kartice, nisem imel kartice v trenutku glasovanja. Glasoval bi proti. Trenutno, oziroma zdaj pa z nami, še, oziroma kmalo bo z nami naš peti kolega in potem bomo lahko to izvedli. Ne, ne, peta kartica v napravi, kajti jaz se nimam. Mislim, da bi bilo potem izenačeno in da se to ne bi sprejelo. Se pravi, 15, 15 za, 24 proti. Zavrnjeno. če je 25 za, in, oziroma če je 25 plus in 50 minus, potem se to zavrne. Gospod Tavares je na začetku dejal, da nima svoje glasovalne kartice. Gospa Matija. E e, Koliko uh, članov uh, Evropske ljudske stranke imamo tu? koliko jih je prisotnih? Me too, me too, I take two, two takes. Okay, so if you... Tudi jaz nisem. No, če želite, lahko ponovimo glasovanje, tako da bo jasno za vse. Še enkrat glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Somebody is not voting. Nekdo ne glasuje. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti. Predlog se zavrne. Gremo na predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 to je bilo umaknjeno. Dobro, 91 še enkrat glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti. Sprejeto. Se opravičujem, ampak nisem dobro videla. 14, umaknem. 14 za, za proti. Mislim, da je to sprejeto. 92 za, proti, vzdržanje sprejeto. 15 za, proti, u, tu pa bo spešalo na nož. Še enkrat. 15, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Gremo na paragraf 16, za, proti, vzdržanje. Še enkrat, za, proti proti. Zelo težko je videti, to razločiti. Tako še enkrat bomo preverili. Glasujemo. Predlog spremembe 16. Nekako ne glasujete. No, konec glasovanja. 30 za, 13 proti, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis je 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, mislim, da bo treba to preveriti. Glasujemo o predlogu spremembe 98. en iz LS je preveč. Zdaj je v redu. Konec glasovanja. 22 za, 32 proti, zavrnjeno. 99 in 100, ta sta ista, glasujemo za, proti, vzdržani, bo treba preveriti. Glasujemo. Predloga spremem 99 in 100. Konec glasovanja. 17 za, 17 proti. Sva vrnjeno. Prvo smo imeli 101 za, proti. Treba bo preveriti. Glasujemo. Prvo smo imeli 101. Konec glasovanja. 30 za, 26 proti. Sprejeto. Ali res moramo skozi vse to? No, gremo naprej hitro. Uh, Predlog je 17 za, proti, vzdržani. Bo treba preveriti. mislim, da so kompromisi jasni ostalo, pa ne, dobro. Glasujemo o predlogu spremembe 17. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti. Sprejeto. Kompromis 11. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 104 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 105 za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Prelazujemo 110, 11 in 12. Kdo je za, proti? Preverimo. Glasujemo o 110, 111 in 112. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti. Sprejeto. Preglasovanje je 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 in 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preglasovanje je 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeta. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeta. Gremo naprej. Predlog spremembe 122 za, proti, moram preveriti. Glasujemo o predlogu spremembe 122. Konec glasovanja. 23 za, 27 proti, 5 vzdržanih. To se zavrne. Kompromis, kompromis 15 za, proti, vzdržanih sprejeto. Predlog spremembe 125 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 125. ELS ima enega člana več, tako da to zdaj drži. Konec glasovanja, 29 za, 27 proti, sprejeto. Gremo naprej. 128 za, proti, vzdržan, zavrnjen. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržan, sprejeto. podprlo spremembe. To 29. Ločeno glasovanje. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu. Drugi del predloga spremembe 129. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti. Sprejeto. Zmedli ste me, ste me gospod Morajas, svojo roko. Predlog spremembe 130. 130 za proti, vzdržani zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani sprejeto. 132 z ustnim predom spremembe za, proti, preverjamo. Glasujemo pri, oziroma o predlogu spremembe 132. ELS ima enega vrsta več, kot da bi morala. Prosim, da nekdo iz LS odstrani kartico. Dobro, zdaj drži, vse je v redu. Konec glasovanja, 28 za, 27 proti, sprejeto. Gremo naprej, 133 jezikovni predlog spremembe, tu, tu ne glasujemo, zdaj gremo kar naprej. Kompromis 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, preverimo. Predlog spremembe 137, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti. Sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 140 jezikovni predlog spremembe, to ne glasujemo. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, mislim, da je sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, preverimo. 145, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti. Sprejeto. 146 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 147 in 144 skupaj. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 148 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani zavrnjeno. 150 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 18. Glasovanje po delih, dva dela. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del, za, proti vzdržani sprejeto. Potem gremo naprej. Predlog spremembe 154 in 155 in 156. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 157 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Gremo naprej na predlog spremembe 161 pravi, čujem. Prespremembe 158. Glasovati moramo o drugem delu predloga. Kdo je za? Proti? Moramo preveriti. Mislim, da gre za enako večino, kot smo imeli prej, ampak raje preverimo. Konec glasovanja. 30 za, 26 proti sprejeto. Zdaj pa res gremo na 161. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 162 z ustnim predlogom spremembe gospe Latford. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 100. Glasujemo lahko skupaj o 163, 164, 165, 166, 168 in 169, kot so se dogovorile skupine. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma zavrnjeno. 167 je bilo umaknjeno, zdaj gremo naprej. 170, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 174, 175. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 176 in 177. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 z ustnim vrmanjem gospe Keller. Kdo je za? Proti. Razdržani sprejeto. Gremo naprej. 180 za. Proti. Razdržani sprejeto. 181 za. Proti. Razdržani sprejeto. Potem gremo naprej na naslednji razdelek 21. Za proti vzdržanje sprejeto. 1. Za proti vzdržanje sprejeto. 22 in 23, ta sta enaka. Za proti vzdržanje zavrnjeno. 24. Za proti vzdržanje zavrnjeno sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26, 27, 29 in 30 teh lahko glasujemo skupaj. Ne. 26. I was told

Prehajamo na 30. predlog spremembe za, proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 15a, povezan s kompromisnim predlogom 15 za, proti vzdržani sprejeto. Dve je bil umaknjen, 35 to je jezikovni, tako da prehajamo na tri za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlagam, da glasujemo 38, 39 in 40 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, 6 a se opravičuje predsedoča, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa v svežnju 45, 47, 48, 51 in 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47, 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 jezikovni, 56 za proti, ni jasno, ne dvigujete rok, preverjamo 56, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti, sprejeto. Sedaj pa v svežnju od 57, 58, 59 in 60 za proti, vzdržani in zavrnjeno. Tako, sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. To je končno glasovanje, konec glasovanja. 41 za, 11 proti, 4 vzdržani, sprejeto. What? What's the problem? Okay, congratulations.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 It's quite pač simple. Okay. Okay, now uh, we vote on the. Tako, sedaj pa glasujemo o predlogu sklepa za povečanje stopne sofinanciranja v okviru Evropskega sklada za begunce. Poročevalec je gospod Torvalc. Želite kaj povedati, gospod Torvalc? Ne bom prebrala celega naslova. Need ni potrebno veliko govoriti o tem. Na prejšnjem sestanku sem vas prosil, da ne vlagate predlogo sprememb in to ste tudi storili, prijazni ste bili, tako da je bilo vse skupaj zelo enostavno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Torvalc. Ni predlogo sprememb, tako da glasujemo o osnutku poročila. To je tudi končno glasovanje. Gre pa za elektronsko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 54 za, en proti. Nihče se ni vzdržal. Čestitke, gospod Torvald. Sedaj pa še eno poročilo gospoda Torvalca. Gre za sklad za zunanje meje. Ni predlogo sprem, tako da tako je glasujemo elektronsko. Please vote, colleagues. Yeah. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 55 za, 1 proti, nihče vzdržan. Čestitke. best to you, have nice Christmas holidays and I... Vse najboljše vsem. Imajte lepe počitnice. Naslednja točka na dnevnem redu. Prosim tiste, ki zapuščate dvorano, da to storite mirno. Mi pa nadaljujemo. Točka 11 na dnevnem redu gre za obravnavo predlogo sprememb k poročilu listi na EU, določitev standardov za svobodo medijev v EU. Poročevalka je Renate Weber. First, I give the floor to the Najprej dobi besedo poročevalka, potem pa boste dobili besedo še ostali. Gospa Weber. Hvala. Hvala lepa, predsedoča. Predlagam, da počakamo še pol minutke, da ljudje, ki želijo, zapustijo dvorano. Prosim, zapustite dvorano, da bomo lahko nadaljevali sestankom. Please. Ok, I think we can continue. Tako, sedaj pa mislim, da lahko nadaljujemo, gospa Weber. Hvala lepa, predsedoča. Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem kolegom, ki so podali predloge sprememb na to poročilo. Resnica je taka, da so predlogi sprememb bili v skladu s tistim, kar sem že tako ali tako pričakovala po prvi izmenjavi mnen o delovnem dokumentu in tudi po javni predstavitvi v odboru Libe. Splošna pripomba dejala bi, da je veliko teh predlogov sprememb zelo koristnih in bodo gotovo obogatili poročilo. Prav tako sem bila pozitivno presenečena, ko sem videla, da so predlogi sprememb glede določenih tem, vsi usmerjeni v isto smer. Tako da mislim, da bo predvsej enostavno doseči kompromise glede teh predlogov sprememb. Torej, kot sem dejala, ta splošna pripomba, gotovo bom veliko predlogov sprememb lahko vključila v besedilo ali pa bomo jih lahko podprli in upam, da bomo kar se da hitro januarja lahko imeli sestanek s poročavci v senci. V tem času leta ni enostavno delati, pač eh, čez božične praznike ljudje pač ne želijo delati. Tako, sedaj pa, če prejdem na nekaj podrobnosti glede prelogov sprememb, naj vam povem, da kar se zaščite medijev, tiče glede cenzure, predcenzuro, bi podprla vsebino predlogov sprememb, kajti zelo dobro so oblikovani, poskušala jih bom zajeti v kompromisni predlog spremembe, če ne pa bomo o njih glasovali posamezno. Glede odstavka, glede mehanizma za izbiro vodi medijskih hiš. Tukaj mislim, da bi bilo pomembno ohraniti zahtevo, da bi ta mehanizem bil kar se da odprt. To pomeni, da bi osebno imela raje prvotni odstavek poročila, ne da specifično ali selektivno govorimo o državah članicah ali inštitucijah Evropske unije. Seveda pa se bomo o vsem pogovorili na sestankih s poročevalci v Senci kar se tiče odstavka o medijskem pluralizmu, medijski diverzifikaciji, dostopa različnih dejavnikov in interesnih strani in eh, nudenje različnih mnen. Morda bi tukaj lahko to mm, nekoliko drugače umestili, vendar pa nasplošno so predlogi sprememb dobrodošli. Gotovo pa bomo pripravili kompromisni predlog glede odstavka, ki zadeva javne storitve, medijev javne storitve, storitev in eh, zasebnih medijev in eh, dožnosti, ki jih izpolnjujejo v družbi. Peti odstavek. Zloraba cenzure, informacije za državljane. Tukaj imamo splošno soglasje. In mislim, da bodo vsi predlogi sprememb, ki so uloženi, sprejeti kar se tiče lasništva medijev, koncentracije in upravljanja na pregleden način. Predlogi sprememb ciljajo v isto smer, tako da sem prepričana, da jih bomo zelo enostavno prelili v kompromisne predloge sprememb. Neodvisnost novinarjev od pritiskov mm, preiskovalno novinarstvo. Mislim, da si zaslužijo posebno pozornost, tako da morda bomo to zarili v različne kompromisne predloge sprememb, ampak to bo zajeto v kompromisne predloge sprememb. Nadzor na letni ravni nad medijskimi razmerami, nekaj predlogov sprememb imamo, ki, s katerimi se pravzaprav ne strinjam, vendar pa sem vesela, da je večina kolegov podprlo predlog in je odstavek ostal odprt glede tega, kateri je tisti organ, ki lahko najbolje izvaja nadzor. Ne moramo zanemariti razmer glede mandata Agencije za temeljne pravice. Ta je še vedno zelo omejen in eh, nikoli ne bomo mogli razumeti, kako je to možno, da imamo torej agencijo za temeljne pravice z davkoprečevalskim eh, denarjem, kjer pa nimamo mandata zagotavljanja pravice medijev. Kar se tiče, ker je pa ta mandat odvisen od sveta, moram to pustiti tako, kot je. Čeprav mi to ni všeč in se s tem ne strinjam. Nekaj več razprave bomo imeli o Evropski skupini regulatorjev in o sklajevanju pooblastil, kajti mislim, da imamo tukaj raznolika mnenja. Prav tako imamo predloge sprememb, ki so zelo podobni, kar se preglednosti lastništva medijev, javnih sredstev tiče in mislim, da bomo tukaj zelo enostavno dosegli dogovor. Potem pa imamo tudi predloge sprememb, ki jim gredo v nasprotno smer, kar se tiče tega, v kolikšni meri bi naj regulirali medijsko svobodo. Sem pa seveda pripravljena in odprta za razprave, ki jih bomo imeli na sestankih s poročevalci v Senci in potem še niz predlogov sprememb glede vprašanj, ki niso zajeta v prvotnem osnutku. Ta se bom podrobno ogledala in eh, se bomo potem o tem pogovorili. Potem amsterdamski protokol o vlogi javnih medijev, konkurenčnost, novi mediji, medijsko izobraževanje in tako dalje. To so moje prve pripombe, seveda pa se veselim razprave. Hvala lepa. Renate. Lepa Renate. Gospa Fajon, prosim. Thank you very much. Um, thank you, Renate. Hvala lepa, hvala lepa, Renate, za vaše vodne besede. Najprej bi, bom skušala nadomestiti Kingo. Ona je naša poročevalka v senci. Žal pa je zamudila letalo iz ZDA in zato ni z nami. Torej, predajam njeno sporočilo v imenu skupine SND. Večina naših predlogov sprememb cilja na vprašanja, ki se nam zdijo zelo pomembna. Mislim, da so predvsej usklajena s tem, kar ste pravkar predstavili našem odboru. Pozivamo k odločnejšim evropskim zavezam, da zagotovimo svobodo medijev in izražanja. Ne želimo si preveč regulative sprejeti moramo zakonodajo, ki bo prikrojena specifičnim potrebam vsakega medija in podpiramo pobude, ki bi naj spostavili skupne standarde in bi tako naj zagotovili neodvisnost nadzornih organov in tudi neodvisnost od političnih in ekonomskih virov. Audio, audiovizualne storitve direktiva na to temo bi naj bila uporabljena za to, da bodo nacionalni organi nepristranski in bodo delovali popolnoma neodvisno. Prav tako zahtevamo očinkovito kontrolo medijev in pravnih okvirov, zato da bi se izognili zgoščevanju lasništva medijev in da ne bi imeli dominantnih položajev. Prav tako si želimo preglednosti pri lasništvo medijev pri podatkovnih bazah. Prav tako podpiramo predloge sprememb, ki govorijo o tem, da je potrebno spostaviti neodvisne samo regulativne organe in prosimo, da bi podprli tudi preiskovalno novinarstvo, tukaj bi lahko vključevali tudi evropska sredstva. Veliko naših predlogov sprememb izpostavlja negotove pogoje za poslovanje za novinare in poziva države članice, da naj zagotovijo, da bodo njihovi delovni pogoji izpolnjevali najviše evropske socialne standarde. Naša, naš skupni pomislek je, da skušajo državna podjetja vplivati na novinarsko osebino svoje politike oglaševanja in zato pozivamo k temu, da bi zagotovili preglednost v državah, kar se tiče te teme. Prav tako pozivamo komisijo, da ne nadzira, kako se upravljajo na sredstva in to mora biti zagotovljeno na pregleden način, kar se povezave z javnimi mediji tiče. Naša skupina tudi meni, da je potrebno zagotoviti neodvisnost javnih medijskih storitev in zagotoviti trajnostno in eh, redno financiranje. In potem to je sporočilo Kinge, prav tako smo podali približno deset predlogov sprememb še prav posebno, zato da bi okrepili neodvisno vlogo medijev proti političnemu omešavanju ali politično motiviranemu izsilevanju javnih TV postaj. Tukaj gre tudi za to, da se pojavljajo alternativne javne televizijske postaje, kot je bilo tudi pri meni v moji državi Sloveniji. Prav tako sem podala predloga sprem, da bi naj kaznovali vse tiste, ki napadajo novinarje. Pogosto prihaja do postopkov, vendar pa se potem primeri ne končajo, torej nimamo jasnih končnih sodb glede napadov tistih, ki so napadli novinarje. Pričakujem, da bo poročevalka upoštevala naše predloge smem, ker so vsi v skladu s tem, da zagotovimo in okrepimo neodvisnost in pluralizem medijev v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marinesko. Hvala lepa. Vsi predloge sprememb se osredočajo predvsem na kodeks obnašanja, na preglednost medijev. Prav tako imamo predlog, ki zadeva. Evropsko združenje regulatorjev. Čakam pa na sestanek poročalcev v Senci. Ko pa sem si pokril to resolucijo, se mi zdi, da imamo v Evropi skoraj da perfektne medije. Hvala lepa, gospod Tavares. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil Renate Weber za odlično sodelovanje s poročalci v Senci. To je zelo pomembno poročilo. Najprej mislim, da moramo v to poročilo vključiti razmislek, ki se vsaj meni zdi pomemben, to pa veliko krat slišim od naših državljanov, da je svoboda medijev sedaj ogrožena v ekonomskih razmerah, ki se hitro razvijajo, veliko krat slabšajo in Evropska unija mora nekaj storiti. Razlog je ta, da mediji niso več lokalni, da imajo vsi internetne strani in da so torej globalni. Evropska unija bi si torej medije morala ogledati tudi znat nacionalnega vidika. Sama obljuba Evropske unije je obljuba demokracije, pluralizma, spoštovanja manjšin, vseh vrednot v drugem členu. Vse to je seveda ima velik vpliv na javno sfero. Demokracija sama je seveda odvisno od svobode medijev od 19. stoletja. To je torej teoretični del. Praktični del pa je tak, da se razmere hitro razvijajo, tehnološke spremembe vplivajo na modele poslovanja velikih delov medijev, ki morda niti nimajo poslovnega modela in bi tukaj morali pomagati, da ne bi ohranili poslovnih modelov, ki izumirajo, temveč da bi ohranili vrednote, ki so pomembne za novinarje. Poskušali smo to uvesti v predloge sprememb in eh, vesel sem, da je Renate menila, da so ti predlogi sprememb ustrezni. In potem še vprašanje negotove zaposlitve v novinarstvu. To je pomembno vprašanje. Taki novinari niso tako neodvisni, kot bi morali biti zato, da upravljajo pomembno delo, kot ga upravljajo. Hkrati pa bi rad izpostavil še nekaj. V hčerinskem odboru, sicer odbor Krim, se govori tudi o tem, da moramo zaščititi preiskovalno novinarstvo, ker je tako pomembno, za to, da se preprečijo ekonomski zločini, kot smo jih imeli. Brez tega novinarstva je tendenca taka, da se vse pomete pod preprogom. In to bi zagotavljalo nove krize, kot je tako imamo sedaj. V obih primerjih so tehnološke spremembe in ne gotove zaposlitve v novinarstvu pomembne. Želeli smo, da bi komisija naredila študije na to temo in potem sprejela strezne ukrepe. Analiza tega fenomena bi bila vedno kontroverzna, tako da smo to postili na študijski ravni. Mislim, da je to ustrezna raven zaenkrat. Ostale točke pa mislim, da so že bile ustrezno opisane strani Renate same. Pripravljen sem na nadaljne sodelovanje in na sestanek poročevalcev v senci in na kompromise. Thank you. Hvala lepa, gospod Dejom. Thank you very much. Hvala lepa, gospa predsedoča. Kratek bom, ker mislim, da gremo vsi v isti smeri. Za me so pomembne tri prednostne naloge. Najprej odnos lasništva, koncentracija, potem priznavanje pomena javnih medijev in še tretja prednostna naloga, spodbujanje preiskovalnega novinarstva. To je tudi v kontekstu posebnega odpora, ker jim preiskovalno neodvisno novinarstvo je zelo pomembno. To je ključnega pomena za vladno vprašanje. In potem še zadnja točka. Po 11. septembru ne smemo biti preveč prestrašeni, da se kot vlade odpremo državljanom javni zastop do informacij, tudi za novinarje včasih zelo otežen. Mislim, da je izrednega pomena, da to izpostavimo. To so ključne prednostne naloge, vendar pa v besedah Renata Weber nisem slišal nič, kar bi bilo popolnoma nasprotno temu. Zelo se veselim sestanka poročevalcev v senci. Podpiram pristop poročevalcev celoti lepa, sedaj pa se vračamo na te. Hvala lepa. Predsedoča, resnično se zahvaljujemo vsem kolegom za posredovanje. Imam pa sedaj vulgarno filozofsko vprašanje, ker se v takšni meri strinjamo. Ali je to zato, ker se nismo dotaknili najbolj občutljivih vprašanj, ali pač je to zato, ker smo se zavedli, da po precej letih razprav glede težav z medijsko svobodo, da moramo nekaj storiti. In da smo kot predstavniki evropskih državljanov izbrali isto smer. Pripričana sem, da je čas, da imamo nekaj bolj jasnega, nekaj bolj odločnega in dejala bi, da bi bilo potrebno na redni podlagi ocenjevati težave, s katerimi se mediji in novinari soočajo. Prav tako sem prepričana, da bomo predvsej enostavno dosegli dogovor. Opazila pa sem iz predlogov spremem, pa tudi, ko sem vam prisluhnila, da obstaja odločna zahteva, da bi imeli močno preiskovalno novinarstvo. Zato, da bi to podprli, potrebujemo tudi javna sredstva iz Evropske unije. Torej, če je to nekaj, s čemer se vsi strinjate, bom to z veseljem vključila tudi v poročilo samo. to je vse. Želim vam samo še srečno novo leto in vesel Božič. Vidimo se naslednje leto. Hvala. Lepa, gospod Weber, glasovanje bomo v odboru 21. ali 22. januarja. Tudi sama vam želim vse najboljše v božičnih praznikih. Jutri seveda nadaljujemo, imamo še jutri sestanek, začeli bomo v devetih do povdne, sklepi v dosežkih ciperskega predsedstva, popovdne pa bomo gostili tudi gospod Redinko 15. uri, tako da prosim, da tisti, ki lahko pridete na sestanek. Hvala lepa, zaključujemo sestanek za danes.